Chers collègues, bonjour à tous. Euh, Spoštovani kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Najprej bomo potrdili današnji dnevni red. Zdi se, da nihče temu ne nasprotuje, tako da lahko dnevni red sprejmemo. Tako se bom rotila druge točke in sicer sporočil predsedstva. Odločili smo se sprejeti priporočilo visokemu predstavniku in pa svetu skladno s členom 118 v okviru priprav na postopek pregleda 2020, ko gre za pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, prav tako nadzora nad jedrskim orožjem in razoraževanjem. Poročevalec Ven Mikser, SD. Prva izmenjava stališč o predlogu priporočila je potekala prejšnji teden, 23. januarja, znotraj odbora sede. Sprejetje bo na plenarnem zasedanju v 14. tednu. To bo torej druga plenarka marca. Prav tako smo se odločili sprejeti poročilo na lastno pobudo o izzivih in perspektivah multilateralnih eh, režimov nadzora orožja in pa razoroževanja. Poročevalec prav tako Sven Mikser. Prva obravnava predloga poročila pa bo potekala po sklepu desete konference o pregledu pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Lepo pozdravljam izumi na kamico generalno podsekretarko OZN in pa visoko predstavnico za razorožitev. Lepo vas pozdravljam. Hvala, da ste se odzvali na naše povabilo, da se udeležite izmenjave stališč s člani tega pododbora. Prav tako se zahvaljujem podpredsednici delegacije za odnose z druženimi državami, to je Jackie Jones, ki je prav tako z nami. Srečali smo se v New Yorku oktober 2019 v okviru uradnega obiska tega pododbora na OZN in danes se bomo sestali v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslu, tako da se lahko pogovorimo o vprašanju, ki je v zadnjih mesecih postalo bistvenega pomena. Gre za postopek pregleda 2020 pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Pogovorili pa se bomo tudi o prihodnosti nadzora nad jedrskim orožjem in razložitvi. Letos praznujemo 50. obletnico te pogodbe, to je mejnik v smislu globalnega režima na področju razorožitve in neširjenja jedrskega orožja. Po začetku veljavnosti leta 1970 je pogodba bistveno prispevala k zaustavljanju širjenja jedrskega orožja in zmanjševanju samih zalog tega orožja. Obenem je poenostavil tudi mirno uporabo jedrske energije in spodbudil ustanovitev izuzetih območij jedrskega orožja. V kontekstu vedno hitrejšega slabšanja mednarodne varnosti je pomen jedrskega orožja bistvenega pomena. Vedno večje nezaupanje med državami in pa modernizacija orožja zaradi novih tehnologij, to je nekaj, kar je treba obravnavati. Tveganja za varnost so še veliko hujše zaradi eventualnih kibernetskih napadov proti jedrskemu orožju, saj so s tem ogroženi tudi sistemi upravljanja in nadzora. Čez nekaj mesecev bo pogodba prestala deseti pregled. Pogajanja bodo prav gotovo še veliko težja zaradi geopolitičnega konteksta. Obenem je prišlo tudi do izstopa američanju iz JCPUA, pa tudi do številnih kršitev znotraj jedrskega sporozuma z Iranom. Poleg tega se je aktiviziral, aktiviral tudi mehanizem za urejanje sporov z Francijo, Nemčijo in Združenim kraljestvom. Vse to so različni vsebinski elementi, ki bodo še posebej zapletli to razpravo. Ker nismo dosegli napredka v času prejšnje konference leta 2015, si ne moramo dovoliti, da tokrat ne bi sklenili tega postopka na konkreten način. Združenje in narodi in pa Evropska unija morata sodelovati, ostati enotni in poskrbeti za ustrezen dialog, ki bo usmerjen na doseganje rezultatov. Obenem moramo obnoviti tudi zaupanje v to politiko in poskrbeti za dogovor. V interesu vseh je ohraniti globalno arhitekturo politike razorževanja in podpisnice sporozorma oziroma pogodbe morajo najti konsen znotraj teh treh neodvisnih politik so odvisnih stebrov. Želimo si doseči napredek med državami podpisnicami, moramo vzpostaviti ponovno zaupanje in poskrbeti za obravnavanje jedrskega orožja na mednarodni politični ravni, pa tudi na nacionalni ravni. Če tega ne bomo storili, lahko tvegamo jedrsko nevarnost kjer bi morali poskrbeti predvsem za neuporabo jedrskega orožja. To je nekaj, česar ni mogoče kršiti. Na to pa še pogodba, ki že več deset eh, let predstavlja stebr miru in mednarodne varnosti. Evropski parlament torej poziva Združene države in pa Rusijo, da nujno začnete z bilateralnim dialogom in se lotite pogajanj tudi z drugimi državami, podpisnicami državami znotraj jedrskega sporozuma. Treba je urediti nekatere multilateralne zadeve. Seveda pa bomo tudi mi prispevali k temu v sodelovanju z združenimi narodi. Preko dialoga bi želeli vzpostaviti tudi pravno zavejoč instrument in zavezati države k temu, da omejijo uporabo izstrelkov srednjeročnega in krajšega dosega. Obenem pa je treba potrditi tudi pogodbo start. Jedrska politika je bistvenega pomena tudi za obvladovanje podnebnih sprememb. Evropska unija skupaj z Združenimi narodi se mora osredotočiti na to, da bo konferenca v pregledu iz leta 2020 dejansko pripeljala do ustreznih rezultatov. Nekaj, kar nam bo omogočilo tudi nek realen napredek v smislu razrožitve v naslednjem desetletju. Gospa na kamicu, vaša naloga prav gotovo ne bo enostavna, ampak prav lahko vam zagotovim polno podporo članov in članic tega odbora pri vašem delu. S tem vam predajam besedo. So much, Chair, for... Najlepša hvala, gospa predsednica, za ta prijazni, pa tudi vsebinsko pomemben uvodni nagovor, preden se bomo lotili današnje razprave. Res cenim to priložnost, da se lahko pogovorim z ključnimi člani odbora o vprašanju razorožitve. Osredotočila se bom na konferenco o pregledu pogodbe o neširjenju jedrskega orožja poleg tega pa se bom lotila tudi vprašanj, ki zadevajo morbitno novo vizijo za nadzor nad jedrskim orožjem in pa razoržitom. Končno se začenjajo upoštevati glasovi in pa mnenja o tej politiki po celem svetu, tudi znotraj Evropskega parlamenta in v Evropi nasploh. Za države članice Evropske unije menim, da je vprašanje razvorožitve vprašanje nacionalne varnosti. Na OZN pogosto govorimo o vedno slabši situaciji in pa okolju v smislu mednarodne varnosti in verjetno ste to občutili tudi sami na vaši celini. Že na samem začetku bi želela povedati, da na OZN o razorožitvi, nadzoru nad orožjem in pa ne širjenju jedrskega orožja, razmišljamo kot o orodjih za doseganje varnosti. Ne gre torej za utopijo in sanje, ampak si želimo pogovoriti o poglobljenem sodelovanju na tem področju. Na področju razorožitve saj si želimo ustvariti bolj varen in zavarovan svet in to pogledno dejstvo, da potrebujemo instrumente za nadzor jedrskega orožja in porabe jedrskega orožja, kar smo vzpostavili tudi na začetku hladne vojne, pa tudi po hladni vojni. In to se je zgodilo ravno zaradi tega, ker so številne države po celem svetu menile, da bodo ti instrumenti bistvenega pomena za zagotavljanje globalne varnosti. Še posebej na tej celini. Gospa predsednica, omenili ste že pogodbo INF, torej pogodbo o jedrskem orožju srednjega dosega. To bo seveda še kako pomembno tudi v smislu konteksta krize. Državljani se bodo prav gotovo počutili izpostavljeni tveganju, zaradi izstrelkov srednjega dosega, če bo ta dogovor propadel. Zdi se, da se res vračamo v vedno bolj nepredvidljivo in nestabilno okolje. In zato menimo in smo prepričani v to, da moramo doseči napredek na tem področju. In se moramo tudi pogovoriti o nadzoru nad jedrskim orožjem in o širjenju jedrskega orožja. To je bistvenega pomena v tem kontekstu. To leto, leto 2020, bo še kako pomembno v tem smislu, saj seboj prinaša številne mejnike, ki so tako priložnost, kot pa tudi morebitno tveganje v smislu globalnega razoroževanja kot ste omenili, je nekaj, kar je najpomembno ravno konferenca o pregledu. K temu se bom še vrnila in o tem spregovorila tudi bolj poglobljeno čez nekaj trenutkov. Evropska unija in države članice Evropske unije so že opozorile na svoje stališče, saj zagovarjajo nadzor nad jedrskim orožjem in pa politiko neširjenja in razorožitve. Vaši cilji so isti kot cilji OZN. OZN že od samega začetka skuša doseči popolno odpravo jedrskega orožja, pa tudi drugih oblik orožja množičnega uničenja. In že na samem začetku sem se želela zahvaliti Evropski uniji in njenim državam članicam za vso podporo in sodelovanje tudi v okviru dela OZN. Vaša stolišča so za nas zelo pomembna. Ne vem, ali se tega zavedate, upam, da, ampak generalni sekretar Združenih narodov je maja 2018 začel tudi svojo agendo o razružitvi, zagotoviti in zavarovati si želimo skupno prihodnost, tak naslov nosi, in to je celovita ocena trenutnega stanja obenem pa tudi poskus zelo praktičnih priporočil glede tega, kako lahko vi in države članice izvajate politiko razorževanja. Ta dokument vključuje tudi 40 zelo konkretnih akcijskih točk. In znova bi želela povdariti, da sem hvaležna za to, da je bila Evropska unija tako zagnana zagovornica pri izvajanju številnih teh akcijskih točk in vedno sem rada sodelovala z državami Evropske unije na Združenih narodih. No, zdaj konferenca o pregledu pogodbe NPT, ta bo potekala v New Yorku od 27. aprila do 22. maja. To bo pomemben trenutek za samo pogodbo. Letos bomo zabeležili 50. obletnico začetka veljavnosti te pogodbe in to bo tudi obletnica podaljšanja te pogodbe za nedolji določen čas. Ta pogodba, mislim, da se boste s tem strinjali, ima konkretne opremljive varnostne koristi za vse podpisnice. Naprimer, postavlja preverljive zaveze in pa obveznosti za nejedrske države, da ne smejo pridobivati in pa razvijati svojega jedrskega orožja. In to je bistvenega pomena za varnost mednarodne skupnosti. Poleg tega, ta pogodba vsebuje pravno zavezujoče zaveze za vse države podpisnice glede neširjenja jedrskega orožja. In to so tiste zaveze, ki se jih mora držati pet držav podpisnic znotraj te pogodbe. Mislim, da smo lahko ponosni na to konferenco v pregledu, na marsikateri dosežek in na OZN bi si res želeli izkoristiti priložnost te obležitve. Ampak zavedati se moramo tudi nekaterih velikih izzivov, ki jih moramo premostiti. Naj nakratko opišem tri od teh izzivov. Prvi izziv je, je seveda vezan na vedno slabšo situacijo globalne varnosti, o tem sem govorila že prej. To bo prav gotovo konkretno vplivalo tudi na sama pogajanja o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja. Vzpostavlja se vedno večji antagonizem in trenje med petimi jedrskimi državami. To je zelo zaskrbljujoče. Teh pet jedrskih držav je do zdaj imelo skupen interes za to, da bi ta pogodba ostala relevantna, močna, nedotaknjena, ampak opazili smo, da se soglase med temi petimi državami podpisnicami krha, milo rečeno. In to bo prav gotovo eden od izmed strateških izzivov, s katerimi se bomo morali spoprijeti. Na to drugi izziv, regionalna vprašanja, ki bodo seveda situacijo še zapletla, še posebej nadaljevanje sporo o jedrskem programu v Iranu. Vemo, da je to zelo zaskrbljujoče vprašanje tudi za vas, ampak v kontekstu pogodbe o neširjenju jedrskega orožja to seveda prav tako bistveno vprašanje. Potem pa tretji, tretji izjiv. Frustracije, s katerimi se srečujejo ne jedrske države zaradi slabega napredka ali pa sploh pomankanja napredka na poti do razorožitve. Jedrske države so seveda sprejeli nekatere pravne zaveze znotraj pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ampak v zadnjih letih je bilo doseženega zelo malo napredka. In to vodi tudi v številne frustracije med nejedrskimi državami. Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas leta 1995 je govorilo tudi o uravnoteženemu izvajanju določb te pogodbe vzdolž treh stebrov, torej miroljubno uporabljanje, širjenje in pa razorožitev. Pomankanje napredka in morda celo nazadovanje pri izvajanju teh programov je res zaskrbljujoče. Gospa predsednica, govorili ste že o modernizaciji in tako dalje. Ta veliki dogovor je seveda zdaj ogrožen številne države si postavljajo vprašanja glede tega. To je še kako hudo tudi v smislu zavez glede razorožitve, ki so bile sprejete leta 2002 in pa 2010. To so torej ti glavni izzivi, s katerimi se bomo soočali na konferenci o pregledu leta 2020. Države podpisnice že zelo dolgo časa razmišljajo o tem, da kakšni naj bi bili sklepi te konference leta 2020. Prav tako se pogovarjajo o tem, katere točke bi dejansko lahko vključili v to pogodbo. Številna pogajanja so že potekala. Jasno je, da nekaterih vprašanj pred konferenco ne bo mogoče razrešiti. Države podpisnice se bodo srečale, ta konferenca bo trajala en mesec, pogajanja bodo torej res intenzivno poglobili, se bodo v to razpravo v New Yorku, ampak lahko že zdaj izpostavimo nekatere vsebinske elemente, ki verjetno bodo prisotni ali pa vsaj upam, da bodo prisotni v končnih sklepih maja letos. Prvi sklep bi moral biti ponovno sprejetje zavez, ki so bile sprejete v času prejšnjih konferenc o pregledu, prav tako pa ne bi bila sprejeta nova politična zaveza glede izvajanja teh točk. In to bo vključevalo tudi specifične standarde, tudi v smislu spremljanja napredka. Drugič, okrepljen bi bil dostop do miroljubne uporabe jedrske energije še posebej, če želimo dosegati cilje trajnostnega razvoja. Mislim, da v tem smislu bo veliko govora o miroljubni jedrski uporabi. Potem pa še krepitev ukrepov za ne širjenje jedrskega orožja. Treba se soočiti z opredeljenimi šibkostmi v času novih izzivov, novih tehnologij, o čemer ste že govorili, gospa predsednica. Na to pa še četrtič, razširili naj bi praktične ukrepe. Varnostno okolje je problematično, težavno, ampak še vedno lahko pragmatično gledano storimo marsikaj za to, da se pripravimo na svet brez jedrskega orožja. In to vključuje tudi nekatere korake na poti do zmanjševanja jedrskega tveganja. Obenem pa moramo podpreti tudi pobude za preverjanje jedrskih standardov. To je zelo tehnična razprava, ampak to so te stvari, ki jih dejansko lahko opravimo ko se zberejo naši strokovnjaki in se pogovorijo o različnih tehnikah in pa zmogljivostih za preverjanje in pa jedrsko razorožitev. To so zamisli, ki so bile izpostavljene v času priprav na to srečanje. Veleposlanik, ki bo zadolžen za ta dosje bo v Ženevi in jutri se bom odpravila tja, zato da se bom lahko pogovorila z njim o teh vprašanjih nekoliko bolj podra, podrobno. Prav tako bodo v Ženevi potekali pripravljalni pogovori. Evropska unija, mimo grede, je izrazila res veliko podpore pri pripravi teh sestankov, ko se bodo seveda države podpisnice pogovarjale res smo hvaležni za to. Torej, dialog, priznavanje in opredelitev legitimnih pomislekov vseh držav, podpisnic sploh v vedno slabšem varnostnem okolju, pa tudi sodelovanje v duhu fleksibilnosti, vse to bomo potrebovali, če si želimo pozitivnih rezultatov. Voditelji iz držav, kot so države članice Evropske unije, bodo imeli zelo pomembno ulogo v tem procesu. Odigrajo lahko zelo pomembno ulogo v smislu gradnje mostov, spodbujanjem dialoga, z zagovarjanjem ambicioznih ciljev. Številna stališča držav podpisnic se precej razhajajo in zato štejemo na države članice Evropske unije, da bodo spodbudile in olajšale te razprave. Upam, da boste pozvali te države, države podpisnice, da ostanejo čim bolj fleksibilne in da se teh pogajanj lotijo v duhu kompromisa. Mislim, da bo to zelo pomembno. In upam, da boste vi res odigrali to vlogo. Evropska unija ima seveda dve od petih jedrskih držav znotraj te pogodbe in ima zato tudi pomembne odnose prostalimi, s prostalimi tremi državami podpisnicami. Seveda je razorožitev za evropsko politiko bistvenega pomena, to odraža tudi varnostne potrebe znotraj Evropske unije. Evropska unija je seveda zagovornica pri tej politiki in države članice res imajo lahko bistveno ulogo na konferenci o pregledu. Konferenca o pregledu pogodbe o neširjenju jedrskega orožja je skupna odgovornost. Seveda vselej poudarjamo, posebno odgovornost dveh držav, ki imata največjo zalogo jedrskega orožja. Gre pa seveda za deljeno skupno odgovornost in v tem smislu štejemo na voditelje Evropske unije upam, da nam boste pomagali, da bomo prišli do uspešnega izida maja. Kaj pa se bo zgodilo po tej konferenci? Glede na vse spremembe, ki smo jim priča v varnostnem okolju, se mi zdi pomembno, da se zazremo tudi preko konference letos, torej 2020. Opredeliti moramo različne izzive in pa spremembe, naprimer tehnološko revolucijo. Zaradi tehnoloških sprememb postaja vedno bolj jasno, da trenutna politika razrožitve ni več primerna. Ta je večinoma vezana na razmislek iz hladne vojne ali pa obdobje takoj po hladni vojni. To politiko je treba pregledati in zasnovati na novo spremembe v varnostni situaciji in pa kompleksna politična krajina, to je pomembno. Pogosto govorimo o novih izzivih, o nov, izzivih v novem okolju, ampak nove tehnologije nam prinašajo tudi nove priložnosti, naprimer v smislu preverjanja jedrske politike. Številne države in njihovi strokovnjaki zdaj pozivajo ravno iz teh razlogov k novi viziji za razorožitveno politiko in nadzor nad jedrskim orožjem. In to je stališče, ki ga predstavljajo skoraj da vse države članice Evropske unije, pa tudi države, ki sodelujejo v kontekstu OZN. Popolnoma jasni moramo biti, nova vizija ne pomeni, da moramo zavreči celotni priroček in vse delo, ki je bilo upravljeno do zdaj. Sporočilo OZN je bilo zelo jasno. Sporočilo generalnega sekretarja je zelo jasno. Moramo se truditi za to, da bi lahko ohranili obstoječi instrument oziroma pogodbo. Gre za dogovore, ki so do zdaj skrbeli za ohranjanje miru in stabilnosti na svetu. Seveda, pa se vsi zavedamo o tem, da moramo razmišljati tudi o novih pristopih k razorožitvi, kar pa bo terjalo nekaj časa. V umestnem času se moramo seveda čim bolj osredotočiti in užiti čim več truda v to, da bi ohranili politiko, ki jo imamo. Ampak z vidika OZN so številna glavna načela, ki jih uporabljamo, nekaj, kar bi še vedno moralo biti nekakšno izhodišče za globalni pristop k politiki razorožitve. Dve načeli sta še posebej pomembni. Prvič, popolna odprava jedrskega orožja in pa ohranjanje standardov proti uporabi jedrskega orožja. To bo še vedno moralo biti na vrhu prioritetnega seznama Združenih narodov in mednarodne skupnosti. Skupni cilj sveta brez jedrskega orožja je nekaj, kar absolutno moramo zaščititi. Na to pa še tehnični pristop k razorožitvi, če smem temu tako reči. Moramo poskrbeti za preverljivost. Ni dovolj, da o politiki le govorimo, ampak moramo razorožitev tudi ustrezno preveriti. Ta postopek mora biti nepovraten, poskrbeti pa je treba tudi za transparentnost. To je še eno zelo pomembno načelo. Prevzemanje odgovornosti, izvrševanje in izvajanje pa so prav tako zelo pomembna načela. To so temelji kakršne koli politike razoroževanja na tem področju. To so torej tiste glavne smeritve, ta glavna načela, ki so za nas pomembna, ne glede na specifične pristope, ki jih jih bomo na koncu izbrali. Ti pristopi seveda morajo biti prilagojeni 21. stoletju. Obenem moramo razmisliti tudi o trenutni politiki, naboru političnih instrumentov in razmisliti tudi o tem, kako naj se tega lotimo v prihodnje. Naj predstavim nekaj primerov, ki se mi zdijo pomembni v okviru novih pristopov k razorožovanju. Najprej menimo, da bi moralo razdruževanje zajemati vse oblike jedrskih orožij. Tudi sisteme upravljanja z jedrskimi orožji in pa razvoja. Razmišljati moramo tudi o kvalitativnih vidikih jedrskega orožja, ne le o zalogah, v smislu količine. To je to, kar je pomembno obnoviti in izvrševati moramo vse standarde proti uporabi kemičnih orožij. To je edina kategorija množičnega orožja, ki se je uporabljala v tem stoletju, torej v 21. stoletju. Moramo poskrbeti tudi za prevzemanje odgovornosti pri uporabi tega orožja, to je prioriteta OZN. Moramo se držati tudi standardov proti uporabi biološkega orožja, vzpostaviti pa moramo tudi okvir za usklajeno mednarodno odzivanje na uporabo tega orožja. Verjetno bi se morali pogovoriti tudi o vprašanju izstrelkov. O tem bi se morali pogovoriti že zdavnaj. To je glavni sistem za uporabo jedrskega orožja. Tudi civilna zaščita je bistvenega pomena če se ogledamo situacijo na Bližnjem vzhodu. Izstrelki so kompleksno vprašanje, nimamo nobenih zavezujočih mednarodnih standardov na tem področju, ampak zdaj je že napočil trenutek, da se lotimo tudi teh vprašanj. Skrajni čas je za to. Prav tako bi se morali lotiti vprašanja sistemov proti balističnim izstrelkom. S tem so povezani številni strahovi. Omenili sem tudi že nekatera regionalna vprašanja. Okrepiti moramo regionalne pristope k politiki razorožitve, tudi z čim boljšim razvojem ukrepov za obnavljanje zaupanja. O tem moramo poglobljeno razmisliti. Politika razorožitve je nekaj, kar je treba ustrezno umestiti tudi v politično pogajanja in priti tudi do nekakšne rešitve na ravni reševanja konfliktov. Ne moremo o tem govoriti le na tehnični način. Potem pa še transparentnost pri uporabi novih sistemov orožja. Upoštevati moramo tudi kontekst razvoja novega orožja. Kot OZN imamo tudi zelo jasno stališče glede krepitve ukrepov z namenom zaščite civilistov. In delo na tem področju že poteka. Prav tako bi se morali soočiti z usporednimi obljubami in priložnostmi novih tehnologij. Še posebej, ko gre za kibernetsko tehnologijo in pa umetno inteligenco. Pa številna druga vprašanja so tudi, ki so relevantna, naprimer 3D, tiskanje, biotehnologija in tako dalje. O vseh vprašanjah vidikih učinkov različnih sistemov orožja moramo razmišljati tudi o vidikih vpliva na posamezne spole. Naprimer, jedrska orožja ima različne učinke na moške in ženske. OZN si torej skuša bolje prizadevati ta vprašanja. Upam da bo mednarodna skupnost priznala tudi pomen multilateralnih rešitev pri razoroževanju. Govorila sem o mreži instrumentov. Bilateralni sporazumi so zelo pomembni, ampak tudi več stranske rešitve, multilateralni sporazumi so zelo pomembni. In v tem smislu imata tako EU kot OZN zelo pomembno ulogo. Po konferenci o pregledu pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, bi si organizacije Združenih narodov prizadevale uporabiti svoj vpliv za to, da bi zbrale države članice tudi na neformalni ravni, pa tudi druge deležnike, tako da se bomo lahko še naprej pogovarjali o tem področju, to analizirali, treba se razreti tudi v prihodnost. Zelo pazljivo razmišljamo tudi o tem, kaj bi bila ustrezna časovnica, pa tudi format za takšne pogajalske procese. Na to pa še ne na zadnje uloga Evropske unije in posameznih držav članic Evropske unije ter Evropskega parlamenta. Evropska unija s svojimi državami članicami že ima zelo pomembno ulogo znotraj mednarodne skupnosti za ne širjenje jedrskega orožja. Evropska unija je bistvena podpornica in zagovornica politike OZN na tem področju. Tudi finančna podpora je seveda pomembna. Prej sem govorila o politični podpori, ampak dejstvo je, da je bila pri tem pomembna tudi vaša finančna podpora. Poleg teh podpornih projektov na poti do konference o pregledu je Evropska unija podparila tudi nekatere projekte, ki so vezani na Ne. Biološko, konvencija o biološkem orožju, ne. Nekatera druga orožja, strelna orožja, politiko oroževanja in enakost med spoloma pri obravnavi te politike. Na vseh teh področjih ste bili bistvenega pomena, prav tako ste prispevali tudi k ne širjenju jedrskih orožij na nevladne akterje. OZN se seveda srečuje tudi z številnimi finančnimi omejitvami. Te so tako hude, da dejansko vrčujemo tudi za električno energijo, zaključujemo sestanki točno ob šestih zvečer in tako dalje. Zato so bili te projekti, ki jih je podprla Evropska unija, še kako pomembni. Skupaj z svojimi državami članicami je Evropska unija prevzela tudi pomembno politično vlogo pri pogajanjih na področju razrožitve. Prisotni so bili tudi na generalni skupščini, prispevali tudi k sprejemanju konvencije o bioloških orožjih in tako dalje. Seveda je tudi varnost evropskih državljanov odvisna od dogovora glede politike ne širitve ter nadzora nad orožji. In zato imajo seveda države članice Evropske unije vso pravico, da predstavijo svoje stališča na teh platformah. Države članice Evropske unije so odigrale pomembno vlogo tudi v obliki različnih pobud, s katerimi so podprle razorožitev. Naprimer, Stokholmska skupina, ki je podprla pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, prav tako uh, nemška pobuda o dialogu o izstrelkih. Tudi ta pobuda se je že začela izvajati, to je zelo pomembno. Podprli naj bi tudi pogovore o vprašanju, ki smo ga prej zanemarjali. Države članice Evropske unije so tudi pomemben zgled v smislu izpolnjevanja obveznosti poročanja in pa transparentnosti. Imamo nekatere mehanizme poročanja, ki krepijo transparentnost in zelo smo hvaležni za to, da ste te ukrepe resno obravnavali. Prav tako vidim, da parlament vedno bolj zanima tudi razoroževanje, tudi Evropski parlament, pa tudi druge parlamente. Oktober lani v Združenih narodih smo vas z veseljem gostili in mislim, da je to naredilo za me, name velik vtis, da smo dejansko imeli vsebinske razprave. Ni šlo samo za politično gesto, res vas ta vprašanja zanimajo. In zato smo zelo hvaležni. Upam, da se bo to nadaljevalo. Prav tako pa naj povem, da je predvsej nacionalnih parlamentov iz držav članic Evropske unije bilo pri nas, sem jih z veseljem gostila in smo imeli dobre razprave. Torej, interes je navzoč, tudi državljane to vedno bolj zanima, kaj ti konec koncev gre za njihovo varnost na tej celini v Evropi. Tako da želimo še naprej sodelovati z vami pri nadaljni krepitvi teh razprav. Čez nekaj mesecev bomo imeli priložnost za to. Poleg tega pa bi seveda sedaj želela prisluhniti vam, poslankam in poslancem, kajti s takim dialogom dobim veliko zamisli, ki jih lahko potem razdelim in prenesem tudi v druge regije. Tako, končala bom, veselim se naše izmenjave mnen. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Jackie Jones, podpredsednica za odnose ZDA, potem pa še ostale poslanke in poslanci. Um, Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti pod odboru sede za to, da ste vključili v to tudi delegacijo odnose ZDA. Hvala lepa za organizacijo sestanka z gospo Naka Mico, ki jo seveda prisrčno pozdravljamo. Zelo zanimivo je bilo slišati vse izzive, s katerimi se soočamo v tem trenutku, tudi zato, ker sem iz države, ki konc tedna odhaja iz EU in nas torej to skrbi v Združenem kraljestvu. Vsa ta vprašanja so za nas zelo pomembna. Nimate enostavne naloge in mednarodni kontekst vam ne daje veliko možnosti za optimizem, kar se tiče stabilnosti in varnosti na veliko delih sveta. Zato naj vam zagotovimo, da Združeni narodi niso sami EU, bo še naprej skušala zagotoviti spoštovanje načel, standardov in interesov. To je v skladu z vašim mandatom. Želimo, da smo enotni pri podpori naseljenim stoliščem. Mehanizem za reševanje sporov jadrskega sporozuma je bil sporožen pred nekaj dnevi na zahtevo Velike Britanije, Nemčije in Francije in upamo, da bomo tako našli rešitve za polno izpolnjevanje tega jadrskega sporozuma strani Irana. EU mora ostati zavezana jedrskemu sporazumu in najti rešitve z ustreznimi akteri, da bi dosegli naše cilje, ker je to edini instrument, ki ga imamo, da prinesemo stabilnost in mir v regijo. Seveda to je jasno. Prav tako zelo obžalujemo, da sta se Rusija in ZDA umaknili z tega sporozuma in sedaj pozivata, da bi izpogajali novo pogodbo start. Moramo pa biti vodilni, da bi zmanjšali kopičenje jedrskega orožja. Prav tako pa moramo uporabiti našo mehko moč v EU, zato da bodo jedrske države prenehale večati svojo jedrsko oborožitev. Ohraniti moramo pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in pozvati tiste države, ki tega še niso storile, da jo podpišajo in ratificirajo. Prav tako se moramo nehati igrati z ognjem, kajti tveganja so velikanska. Nekaj ste jih omenili, naj pa omenim tudi eksplicitno drone in tudi kibernetske napade. Veliko stvari je torej. Še naprej moramo odločno podpirati pogodbo o celoviti prepovedi jedrskega orožja in tudi organizacijo na tem področju in se poskušati izogniti škodi za prebivalstvo in ekosisteme in potem, kar ste dejali, plivo, ki jih to orožje lahko ima, se strinjam s tem, seveda, prebivalci so tisti, ki so najbolj izpostavljeni. Če ne bomo imeli tudi cene po spolih, potem mislim, da ne bomo služili našim državljanom. Hvala lepa. Hvala lepa. Oziroma, bomo še nekaj vprašanj, potem pa boste odgovorili na koncu. Sedaj imamo tudi poročevalca, kar se tiče nešene jedrskega orožja, gospod Mikser. Hvala lepa, lepo vas je videti. Sedaj tukaj, po našem obisku v New Yorku, nekaj pripomp in nekaj vprašanj imam. Dejali ste, da so države članice EU vedno bile zavezane razoroževanju. Mislim, da je to zaradi jasnih razlogov. Hladna vojna in Evropa je bila najverjetnejši akter pri spopadu veresil. Ampak pa je potem pri nekaterih državah članicah eh, še nekaj bolj kompleksnih zadev. Imamo pet jedrskih držav trenutno. Konec tedna bomo izgubili eno. Več kot 20 držav je tudi članic NATO. In to je zavezništvo, ki deluje na podlagi soglasja. In dokaj bo jedrsko orožje na svetu, bo tudi zavezništvo NATO imelo jedrsko orožje. Kar se tiče konference, pa smo imeli izmenjavo mnen prejšnji teden strokovnjaki. In nekdo je dejal, da kar se tiče pregledne konference, lahko doživimo uspeh ali pa tudi neuspeh. Vemo, da je na prejšnjih konferencah v zadnjih 20 letih nam spodletelo doseči soglasje in izjavo. Pa tudi, če že imamo izjavo, je to vedno dogovor najnižjega skupnega imenovalca. Lahko poveste kaj nam bo prineslo politični uspeh glede dogovora o tem političnem dokumentu. Torej, kaj bi bil uspešen izid konference? In potem nadaljne vprašanje. Po pogodbi so nove države, ki še niso države pogodbenice, pogodbi lahko pristopijo samo kot ne jedrske države. Vemo pa, da imamo države, ki so de facto jedrske države in verjetno potem v bližnji prihodnosti ne bodo mogle pristopiti kot ne jedrske države. In če pomislimo nazaj na incidente ali razmere, ko je svet bil na robu jedrskega spopada, potem je spor iz leta 2002 med Indijo in Pakistanom v Kašmirju, ene teh sporov, ko govorimo o teh izzivih za širjenje jedrske orožja in neširjenje jedrske orožja, potem imamo zelo veliko različnih dejavnosti, ki nam, na katere pomislimo. Torej gre za širšo težavo. Kako mislite, da bi se morali ukvarjati s temi novimi članicami, kako bi jih bolje vključili v sodelovanje? znotraj pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. In potem končno vprašanje, to nima upravka s konferenco o pregledu, ampak dejali ste, da je kar nekaj vprašanj, ki se jih moramo lotiti, da bi morali se lotiti tudi protibalističnih sistemov. O tem že nekaj časa govorimo. O tem, da žal te pogodbe ni več. pomisleki američanov so bili dvoji. To, kar so Rusi počeli glede razvoja sistemov, ki so bili prepovedani s to pogodbo, pa tudi od podpisa pogodbe so se pojavili novi akteri, ki niso bili zavezani v strani te pogodbe. Kar se tiče protibalističnih raket, pa me zanima, ali želite obuditi to pogodbo o orožju srednjega dosega, ali pa potrebujemo kaj popolnoma novega, bi morali to multilateralizirati, kar se tiče teh balističnih sistemov. Hvala. Merci. Maintenant pour le groupe PPE, monsieur Chris Peters. Hvala lepa, gospod Chris Peters. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste z nami v Evropskem parlamentu. Tudi sam sem imel možnost, da sem bil del delegacije, ko smo vodili pogovore v New Yorku. Tukaj imam svoje zabeležke z oktobra lani. Prvič, in to ste izpostavili tudi vi, Evropska unija je odločen partner pri razoroževanju. In upam, da bomo skupaj z Združenimi narodi dosegli tudi rezultate. To mislim, da je prvi element, ki ga moramo izpostaviti. Drugi, in tudi to ste omenili, za Združene narode je zelo pomembno, ker ima generalni sekretar svojo strategijo o razoraževanju in upamo, da bomo z EU in z generalnim sekretarjem našli rešitve z drugimi partnerji. Tretjič, v New Yorku ste omenili tudi to, da potrebujemo novo vizijo in nov pristop. Tudi tukaj ste omenili nekatere nove elemente. Spomnim pa se, da ste dejali, da potrebujemo veliko strokovnega znanja, strokovnjakov, zato da pojasnijo, kaj ta nova tehnologija prinaša in kaj ta nova tehnologija dejansko pomeni? Zakaj je nevarna? Vprašanje. Je še potreba po tem strokovnem znanju, po poglobljeni razpravi s strokovnjaki o tem, o teh dveh elementih, ki ste ju omenili. V New Yorku ste dejali, da bomo najprej imeli neformalne razprave, potem pa bomo imeli dovolj strokovnjakov, da bomo prišli do ustreznih sklepov in bomo potem lahko uveljavili ta novi pristop. Odnosi med ZDA in Kitajsko, pa tudi Iranom in Severno Kirajo, predvsem pa ZDA in Kitajska so zelo pomembni. Potrebujemo politično vodstvo da v določenem trenutku najdemo pravo rešitev. Vprašanje pa je, ali je dovolj političnega vodstva za dosego rezultata, da sprave zida Kitajsko, te tečejo tudi z Rusijo, vendar pa v bistvu me skrbi, dobro, potrebujem strojnjake, ampak ali je dovolj političnega vodstva, EU se zauzema za iskanje rešitev, ampak ali bomo v naslednjih letih imeli dovolj politične volje, da bi dosegli rezultate v vseh teh razpravah? Hvala. Hvala lepa. Renew Europe, Phil Bannon. Um, yes, uh, asked... Hvala lepa, večina vprašanj je že bilo zastavljenih. Želel sem slišati več od vas. če poskušamo vključiti v to tudi Indijo in Pakistan. Seveda prek Brexita me zanimate ti dve državi, delam na tem tudi, kaj se več vprašanja, Kašmirja. Zanima me, kaj ste storili na tem področju in ali bi bilo dobro, če bi podpisali pogodbo in ali vemo, koliko jedrske obrožitve imajo, če so izven sistema, potem pa še bi želel vprašati o jedrskem sporozumu z Iranom, ampak dobro, to je že bilo zastavljeno. Hvala. Hvala lepa. ELS, gospod Basesko. I, I a... Hvala lepa. Dovolite mi pripombo. Običajno vsi govorimo o ZDA in Ruski federaciji. Ko govorimo o pogodbi o neširjenju balističnega orožja na srednje daljave, ko govorimo o tem, da bi naj zmanjšali jedrsko oborožitev in tako dalje. Po mojem mnenju pa, po mojih izkušnjah, se izjemno pomembne odločitve sprejemajo strani ZDA, Rusije, zato ker je Kitajska izven katerekoli enačbe. In v tem trenutku, naj si govorimo o ZDA ali Rusiji, vidimo, da imamo tudi Kitajsko, ki ima jedrsko obožitev, ki je skoraj da enaka ameriški. In v tem kontekstu bodo verjetno samo multilateralne rešitve tiste, ki bodo lahko vodile do pogajanj z rezultatom. Po drugi strani. Govorimo o velikih petih. V bistvu pa nismo rešili sekundarnih, pa še glede sekundarnih akterjev. Indija, Pakistan, Iran, Severna Koreja. Strateškega vidika so ostale članice varnostnega sveta, verjetno tiste, ki morajo biti enotne glede pritiska na sekundarne akterje. da bodo sprejele uničenje jedrske oborožitve. Potem pa bodo stane članice sprejele odločitev. Dalec smo še v trenutku, ko jedrska oborožja ne bo več na svetu. Ampak, verjetno, moramo pričakovati vsaj zmeren napredek na naslednji konferenciji. Zelo verjetno pa je, da bo ključni element to, ali nam bo uspelo kaj storiti sekundarci. In potem še ena zamisel, ki jo imam. Čestitali ste EU za njeno udeležbo. pri teh političnih prizadevanjih za razorožitev, za uničenje jedrskega orožja. Zaradi naše pacifistične politike pa smo manj vplivni globalno gledano. Tam danes. so države, ki so vojaško močne, ki imajo vojaške vire, počnejo vse, kar si želijo, ne spoštujejo mednarodne zakonodaje in usiljujejo rešitve. Regionalne, še ne globalnih, ampak regionalne pa že. Tu vidimo posod na Bližnjem vzhodu, pa v Libiji v zadnjih tednih. Vele sile diktirajo tempo in pogoje. Vpliv EU pa se manjša. V našem pododbaru smo kar nekajkrat govorili o tem, kaj pomeni Evropa brez vojaških virov, kako, kakšen vpliv bomo imeli na sprejemanje odločitev. Torej, samo opaska z moje strani, povezavi z vašim govorom. No, za konec, samo na multilateralen način bomo naredili korak naprej na naslednji konferenci. V tem trenutku pa mislim, da prav pozitivnih rezultatov na tej konferenci ne bo. Vseeno pa vam čestitam in upam, da boste uspešni. Merci pour les verts, monsieur. Hvala lepa. Zeleni Bühner. Hvala lepa. Specifično vprašanje, kar se tiče novih tehnologij, še prav posebno manjših taktičnih jedrskih nosilcev. Tu je največja nevarnost za uporabo. Pomislimo na razmere v Kašmirju. Tam se pogosto govori o tem, o porabi tega orožja, pomislimo na različne razmere v Iranu. Tudi tukaj bi rad enostavno upozoril na to, da smo govorili o pogodbi z Iranom, o jedrskem sporozumu z Iranom. Niso težave zaradi jedrsko-fizikalnih zadev. Ne. Velike težave so bile na začetku že v Iranu pri Atoli, pri revolucionarni gardi. In te težave bi lahko prebrodili le, smo prebrodili le, ker se je prebivalstvo obetalo izboljšanje razmer, ker ne bo več sankcij. Ampak potem se to ni zgodilo. To pomeni, da je pristop pri jedrskem orožju, tako kot Evropa to počne v tem trenutku, popolnoma napačen. Najprej moramo razplanjati o tem, kako bomo tak sporozum naredili privlačen za Iran, spremljiv za Iran in to se bo zgodilo na ekonomskem področju. Hvala. Merci et puis pour ECR, Madame Aguilar et nous aurons. Hvala lepa, EKR. Aguilar in potem zaključimo krok vprašanj. Šolo vnaprej. Hvala lepa. Dovolite mi eno vprašanje. Gospa na kamicu, povejte nam, kakšne možnosti vidite pri razvoju dogodkov z Iranom, kar se tiče mehanizma za reševanje sporov jedrskega sporozuma. Merci, Hvala lepa gospa na Kamico, ta vprašanja potrjujejo zelo velik interes naših članov za to temo. Slišali smo gospod Jones, gospoda Benona, da je to zadnji teden, njun zadnji teden tukaj in seveda vedno izpostavljamo, da eh, vas bomo zelo pogrešali. Thank you. Hvala lepa. To so vsa zelo težka vprašanja. To so vprašanja, s katerimi se soočamo tudi mi v Združenih narodih. Naj poskušam na njih odgovoriti. Najprej jedrski sporozum z Iranom in mehanizem za reševanje sporov. Slišali smo, kaj so tri evropske države dejale. Sprožile so te mehanizem, zato da bi ohranili okvir sporozuma s katerim se strinjamo. Sporazum je eden največjih diplomatskih dosežkov na področju neširjenja jedrskega orožja. Radi bi, da bi torej Iranci bolje spoštovali sporazum. In ko evropske države razlagajo, da zato skušajo pripraviti platformo za dialog z njimi, da bi razrešili te težave, potem to podpiramo. Kot sekretariat Združenih narodov nimamo formalne vloge pri tem mehanizmu za reševanje sporov, tako da smo v tem trenutku samo nekdo, ki previdno spremlja to in pravimo vse čas tole, skušajmo ohraniti ta sporazum. Če pa bi kdo mislil, da lahko mi odigramo kakšno pomembno vlogo, smo na to pripravljeni. V tem trenutku pa formalne vloge pri tem nimamo. Se pa strinjamo s ciljem ohranitve sporozuma in reševanja sporov. V javnih izjavah tako generalnega sekretarja, kot tudi mene, ste večkrat slišali, da pozivamo k temu, da bi podaljšali pogodbo. New Start. Če se to ne bo zgodilo približno čez leto dni, februarja naslednje leto, bi to bilo prvič v kar nekaj letih, da bi dve jedrski vele sili bi bili popolnoma brez umetev, kar se tiče jedrskega arsenala. In to bi bilo zelo nevarno za svet. Tako da si želimo, da velesili podaljšata ta sporozum New Start. Potem sporozum CTBT. Tukaj mislim, da bi tudi že zdane morali kaj postoriti. Upamo, da bo hitro stopila v veljavo in mislim, da vsi, še prav posebno, tisti iz EU, pa tudi od drugot. Države, ki so sporozum podpisale, v vse čas skušajo letno na ravni ZN jasno povedati, kako pomembna je ta pogodba. Običajno imamo konferenco na visoki ravni, na ministerski ravni, ki jo organiziramo in gostimo. Stališča EU so zelo kompleksna, da, absolutno. legitimni varnostni pomisliki, ko to pravimo, potem vedno vemo, da bodo rešitve tudi kompleksne, glede na to, kje so države, katera zavezništva, katere strukture imamo. Prvi korak pri konstruktivnih razpravah, kar se tiče konference o pregledu, pogodbe o neširjenju orožja in tudi potem bolj nasplošno, je, da razumemo legitimne varnostne pomislike vseh držav. Imamo pa primere, ko lahko opazimo tudi sama, v prvem odboru generalne skupščine, naprimer, da nekatere države, po nepotrebnem sežejo po sovražnem tonu v razpravah. In to potem ne pomaga državam članicam, da bi lahko vodili vsebinske razprave na podlagi legitimnih varnostnih pomislekov. Zdaj je torej pravi čas, da se vsi vrnemo za mizo. Veliko držav pravi, da potrebujemo civilizirano razpravo na tem področju. In to so tiste pogumne države, ki opominjajo svoje partnerje, da so to pomembne razprave. Torej, ne smemo pokvariti teh razprav, še preden prijemo do vsebine. Popolnoma torej razumemo kompleksnost spremljanja stališč držav članic. Kaj je uspeh? vedno znova vračam to vprašanje pogodbenicam, pogodbene širjenje orožja. Veliko jih pravi, da bi celoviti, ambiciozni rezultati, kot tisti, ki smo jih dobili 2010, morda niso pravi, niso dovolj realistični. S tem se strinjam. Vendar pa razmere, v katerih smo v tem trenutku, niso prave za celovite, ambiciozne sporozume in dokumente. Vse leto in pol, že države pogodbenice, sprašujem po enotni opredelitvi ustreznega rezultata, pozitivnega rezultata katere bi bile tiste ambicije, ki bi bile sprejemljive in kaj bi bil minimum, ki ga potrebujete. Šele potem, ko bodo pogodbenice lahko to oblikovali, to neko skupno vizijo za rezultat 2020, bi potem na zelo konkreten način lahko začeli s pogajanji in razpravami. Tudi, kar se tiče formata rezultata, nimamo nekega vzorca. 2010 smo imeli celovit dokument kot rezultat, ampak seveda potem njo pravila, ki bi ga ne mogli spremeniti. Veliko vprašanj je, s katerimi se morajo pogodbenice še ukvarjati, zavihati rokave in začeti razpravljati o tem. In to so tiste zadeve, ki se jih zelo veselim. Ko grem jutri v Ženevo, tudi svojih pogovorov s predsedočem. Moral biti vodilen pri tem, da bo spravil vse pogodbenice za isto mizo in pri oblikovanju celovitega enotnega rezultata in tistega absolutnega minimuma. Prav tako pa bo torej pomemben tudi format. dokumentarij, dokumentov. Vprašanje Indija-Pakistan. Da, res. To je zelo težko vprašanje. Tiste jedrske države, ki so izven okvira pogodbe na širjenje jedrskega orožja, so države, ki so povezane zelo težavnim okvirjem. Kajti tiste, ki so v okviru pogodbene širjenja orožja, tukaj imamo vsaj nek okvir. Tiste, ki pa niso, pa v tem trenutku nimamo multilateralne platforme, ki bi delovala. Konferenca o razoroževanju bi naj služila temu namenu. Žal pa sedaj, že več kot 20 let, ni vsebinske razprave pogajanjih. Tako da torej ni prave delujoče multilateralne platforme. Zakaj? Markovajih pravim, kakršnakoli že bo nova vizija po razmisleku. Sem tudi dejala, da bi verjetno morali imeti več regionalnih pristopov. In delno sem mislila na ta vprašanja. Ta vprašanja, naprimer med Indijo in Pakistanom če niste sposobni spustiti politične napetosti med državama, potem dejansko takih razprav o razrežiti ne morete imeti. Zame to torej ni tehnično vprašanje, ki bi ga morali obravnavati kot del sporozuma o neširjenju jedrske grožnje. Tukaj gre za bolj širši, tukaj gre za širši politični okvir. Potem pa še nekaj zanimivega pobuda ZDA lani je vlada ZDA spodbudila postopek ustvarjanja vzdušja za jedrsko razorožitev. Zanimivo je, da so vključili vse pomembne akterje, tudi Indijo in Pakistan v to. In tudi druge. To je še v povojih, kar se tiče dialoga, ampak upajmo, da se bodo takšne pobude združile in bomo potem združili države, ki so pogodbenice in tiste, ki niso. In to bi bil zanimiv razvoj dogodkov, je pa to eno najtežjih in tudi najbolj pomembnih vprašanj, če resnično, resno mislimo z odstranjevanjem jedrskega orožja. Um, ne vem, ali jih lahko vključimo v NPT kot ne jedrsko obrožene države, ali pa lahko morda kako spremenimo ta, to ureditev P5 proti balistični eh, raketni sistemi. To velja tudi za raketne sisteme nasploh. Vsi vemo, da je to občutljivo in pomembno vprašanje in zavedamo se, da če ne bomo govorili o sistemih proti balističnim raketam in če ne bomo govorili o raketnih sistemih nasploh, bomo. Najverjetneje. Težko rešili vprašanje, vprašanje nadzora nad orožjem in jedrskim orožjem. To je zahtevno vprašanje. Poglejte si samo Iran. Jedrski sporozum z Iranom ni vključeval vprašanja raket, zato ker je to vprašanje tako težko rešiti. Povedati želim le, da je to zaenkrat vrzel, kar zadeva nadzor nad orožjem in razoroževanjem. In tega vprašanja se moramo začeti lotevati. Krepitev zmogljivosti, nekaj vprašanj tukaj odprtih in tukaj vam lahko povem naslednje. Kar zadeva nove tehnologije, prav gotovo moramo poskrbeti, da bodo politiki bolj poznali razvoj tehnologije na tem področju. Kar nekaj zanimivih pobud trenutno teče. Upam, da bodo politiki, ki se udeležujejo teh multilateralnih pogajanj, seznanjeni z tehnološkimi vidiki. En primer, takšnih razprav z več deležniki je bil decembra lani. To je bilo v kontekstu delovne skupine Generalne skupščine v zvezi z kibernetskimi napadi. Decembra je potekal torej sestanek z več deležniki in tam je bilo več kot 100 predstavnikov akademikov, civilne družbe in industrije. Vsi so se ukvarjali z vprašanji kibernetske varnosti, sestali so se z predstavniki držav in uh, mislim, da je bilo ozračje dobro. Razprave so bile zelo plodne, drug drugega zdaj bolje razumejo, bolje vedo, kaj je na kocki in vedo, zakaj gre. Tako politiki, kot tudi svet industrije, morajo vedeti, zakaj gre. In mi delamo na tem, da ustvarjamo možnosti za bolj ustvarjalne razprave. In to velja tako za diplomatsko plat, kot tudi za industrijsko plat. In še ena rešitev je krepitev zmogljivosti različnih držav. In države članice OZN pogosto pravijo naslednje. Smo v obdobju po hladni vojni in ljudje, ki se ukvarjajo z vprašanjem orožja in miru, se zdaj ne ukvarjajo več z vprašanjem razoroževanja, ampak z bolj z vprašanjem ohranjanja miru. No, nadzor nad orožjem in razoroževanje je zdaj res spet pomembno vprašanje in občutek imamo, da je zdaj več popraševanja po teh programih usposabljanja in programih za krepitev zmogljivosti in to je na voljo tudi diplomatom, ampak ne samo diplomatski skupnosti, to je na voljo tudi mlajši generaciji, ki se zanima za nadzor nad orožjem in za razoroževanje. Prejšnji teden smo imeli prvo srečanje mladih za razoroževanje. To je bilo v New Yorku in gre za prvi rezultat novega mandata tega odbora, torej da sodelujemo z mladimi in da tudi njih aktiviramo pri teh vprašanjih prvič bomo ponujali tudi mladim priložnosti, da se ukvarjajo s tem. To bodo predvsem univerzitetni študenti, usposabljali jih bomo na področju razoroževanja. Zato širimo svoje dejavnosti na tem področju. Politično vodstvo. Želimo si, da bi tega bilo več. Da, to prav gotovo drži. Ne glede na to, pa vam lahko povem, da v kontekstu pogodbe o neširjenju jedrskega orožja potekajo prizadevanja v tej smeri. Ponovno smo aktivirali mrežo za koordiniranje, zadnji koordinator je bila Kitajska, mislim, da so se res vrgli v delo. Novi koordinator je Združeno kraljestvo in vidim, da tudi oni veliko dela vlagajo v koordinacijo en pet, to je teh pet jedrskih držav. Upam, da bo to vodilo do rezultatov. Če bi politično izjavo podalo vseh pet jedrsko obraženih držav, če bi še enkrat povedale, da bodo spoštovale vse tri stebre pogodbe, zlasti šesti člen, bi to bilo zelo pomembno po mojem mnenju bi to bil eden od elementov, ki ga potrebujemo za to, da bo konferenca o pregledu aprila in maja uspešna. Veliko razprav poteka o tem, kakšno je mesto Kitajske tukaj. To je zahtevno vprašanje. Najverjetneje se bomo s tem morali ukvarjati še enkrat v kontekstu odkritega dialoga med jedrskimi silami. Jedrsko razoroževanje in pogodba o neširjenju jedrskega orožja je odgovornost vseh, to pogosto pravim, ampak eh, približno 90 odstotkov vsega jedrskega orožja je v rokah dveh držav, v rokah Ruske federacije in ZDA. In zato sta ti dve državi, državi, ki imata še posebej veliko odgovornosti. Ti dve državi sta jedrski vele sili in zaradi tega je njena odgovornost večja. Vendar živimo v multipolarnem svetu, kar pomeni, da se pojavljajo tudi regionalne vele sile in tudi te države bodo morale prevzeti več odgovornosti. Ko govorim s kitajskimi kolegi, vedno ponavljam naslednje. Z več koncev sveta to slišim in zdaj je jasno, da je tudi Kitajska vele sila in s tem seveda pride tudi večja odgovornost. Za OZN so vse te države, države partnerke pri razoroževanju. Jaz tesno sodelujem z ZDA, Kitajci in Rusko federacijo. Preprosto zato, ker so to vojaške sile. Razumeti moramo njihova stališča in kaj bi lahko vplivalo na njihova stališča, in to je preprosto del našega dela in naše odgovornosti pri OZN. Tesno sodelujem s temi jedrsko oboroženimi državami, torej, in to je preprosto zelo pomemben del mojega dela. Manjše taktične jedrske konice. Vedno ustrajamo pri načelu neuporabe jedrskega orožja in to prav zaradi tega, naprimer, jedrska orožja z nizko udarno močjo, to se zdaj pojavlja v razpravi in morda dobi človek občutek, da bi jedrsko orožje lahko uporabili, če imajo manj, majhno udarno moč. In mimo grede, ta taktična jedrska orožja so mnogo močnejša od uh, Hirošime in Nagasakija. Ne smemo narobe razumeti če gre za majhna jedrska orožja ali taktična jedrska orožja, gre še vedno za orožja z veliko močjo. Zato jih ne bi smeli uporabljati v boju. Z nas je načelo neuporabe jedrskega orožja ključno vprašanje. Upam, da se bodo te zaveze držale tudi vse jedrsko oborožene države mehanizem za reševanje sporov z Iranom sem že omenila. Upam, da bo nekoč pred nami priložnost, da bi našli rešitev za te spore. Trenutno nimamo formalne vloge v zvezi z sporozumom z Iranom. Ampak, če bi OZN lahko kakorkoli smiselno prispeval k reševanju spora, bi seveda to z veseljem storili. Z vidika neširjenja orožja nasploh je iranski sporozum še vedno zelo pomemben mehanizem in tudi sama želim poskrbeti, da bi ga na nek način ohranili. Vse poskusila sem odgovoriti na večino vprašanj. Hvala. Hvala lepa, hvala za pripravljenost, da ste se oglasili pri nas, hvala, da ste tako natančno odgovorili na naša vprašanja. Pri nadaljem delu vam želimo obilo sreče in uspeha. Vaša naloga je zelo pomembna in hvala tudi v imenu EU. Naslednja seja bo potekala 17. februarja od 14.30 naprej. Hvala.